Dear colleagues, um, we're going to, we're going Drage kolegice in kolegi, začeli bomo. Uh, po tej točki na dnevnem redu imamo še glasovanje, tako da ne bi želel tega, uh, te točke sedaj omejevati. Tako da bi prosil, da začnemo. Govorili bomo o zelo pomembni predstavitvi gospoda Flertija. Dobrodošli, Michael. Zelo Veseli smo, da ste tukaj z nami kot predsednik eh, oziroma direktor Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Predstavili pa boste letni delovni program in prednostne naloge za leto 2018. Kolegi vedo, ampak pomembno je ponoviti, da se ta predstavitev eh, spremlja po, oziroma prenaša. Ta agencija FRA je bila ustanovljena za zaščito temeljnih pravic in eh, evropskega prava in je ena najpomembnejših agencij Evropske unije. Imela je zelo uspešen obisk in podroben obisk eh, z naše strani nedavno in želel bi se zahvaliti vsemu osebju, za tako podroben obisk, um, uh, pri katerem nam je pomagal tudi naš sekretarjat. Veliko dokazov dobrega dela je, Michael jih bo gotovo omenil in zato se zahvaljujem, kajti ena od ključnih točk, uh, ki jih gre izpostaviti o tem obisku, je tudi vprašanje individualne pomoči agencije članom to je bila stvar, ki so jo številni izpostavljali, pa tudi druge strateške in strukturne uh, tematike, pa tudi politiko, ki je vsekakor nekaj, kar bo prav tako omenil v svoji predstavitvi. Dobili smo tudi neodvisno zunanjo uh, oceno agencije v skladu z 31. členom uredbe o agenciji in ta ocena je dostopna na naši spletni strani. Tako da bi kar brez odlašanja prosil Majkla, da poda predstavitev na temo letnega delovnega programa in prednostnih nalog za leto 2018. 15 minut imate za predstavitev, potem pa bomo slišali vprašanja in komentarje članov. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vam in tudi vsem poslancem za povabilo. Dovolite, da se vam tudi osebno zahvalim, da ste z nami preživeli dan in to je bilo za nas zelo korisno, kajti na ta način smo lahko tudi bolje razumeli prednostne naloge odbora, tako da ga bomo lahko tudi bolje podprli. Spoštovani poslanci in poslanke, Eh, letu 2018 nisem zelo optimističen glede situacije. Mislim, da ta ni bistveno boljša kot leta 2017, ki je bilo zelo težko leto. Še naprej vidimo veliko zlorab na nespremljivi ravni. Eh, tudi izogibanje zavezam številnih voditeljev in številnih krajih. Prav tako pa vidimo, da naša javnost eh, ni več zelo prepričana, da pri človekovih prvicah gre zanje in da so človekove prvice temeljne soboščine pomembne. In ob, in ob takem trendu se moramo vsi potruditi in upam, da bo tudi Evropski parlament tukaj izkazal vodilno vlogo pri teh prizadevanjih. Agencija za temeljne pravice bo še naprej eh, vas podpirala v vaši vodilni vlogi pri oblikovanju zakonskih podlag, ki bodo okrepili temeljne pravice v Uniji kako naj okvirimo svojo podporo vam in drugim ustanovam. V ta namen smo sprejeli petletni strateški načrt lani decembra, ki upošteva večletni okvir, tematski okvir, eh, o katerem so se dogovorile ustanove. Hkrati pa upoštevamo tudi zunanjo oceno, ki jo je pravkar omenil predsedojočim. Petletni načrt uh, se seveda potem vsako leto pre, preteče oziroma preoblikuje v letne delovne načrte in ta za letošnje leto ima 45 uh, eh, konkretnih projektov. V kratkem času, ki nam je danes na voljo, bi vam želel izpostaviti nekatere projekte, ki vas morda še zlasti zanimajo. Kot prvo. Pred nekaj tedni smo objavili poročilo, ki smo ga pripravili kar eno leto o stanju v civilni družbi oziroma v prostoru za civilno družbo znotraj Evropske unije. Kaj ti vidimo, da obstaja več pritiskov v vseh državah članicah in sicer eh, v različnih oblikah se izvajajo ti pritiski, ampak pritiski na civilno družbo eh, so resnično eh, nekaj, kar se čuti znotraj in zunaj Evropske unije. To delo smo opravili na podlagi naše uredbe, ki od nas zahteva, da tesno sodelujemo s civilno družbo, kar pomeni, da imamo horizontalno odgovornost da preverjamo zdravje in podpiramo dobro počutje oziroma dobrobit eh, naše civilne družbe na področju eh, temeljnih pravic. V vseh 28 državah članicah smo videli več pritiskov regulativne narave, eh, finančne narave, šlo je tudi za oviranje dostopa do, do procesa odločanja in nažalost v nekaterih primerjih je šlo tudi za surove grožnje ljudem in premoženjem. Prav tako pa smo na srečo opred, eh, v nekaterih državah članicah našli tudi primere dobre prakse, ki si zaslužijo našo pozornost. V tem poročilu boste našli nekaj priporočil glede dostopanja do sredstev. Uh, potem tudi skrb, s katero je treba pripraviti zakonodajo na tem področju in tudi kako bo pomembno je treba vzpostaviti zmogljivost na evropski ravni, da bi sledili vzorcem pritiskanja na civilno družbo. In s tem delom bomo seveda nadaljevali tudi v letu 2018. Drugo področje dela, ki bi ga želel predstaviti kot primer, je raziskava o temah in vprašanjih na področju eh, temeljnih pravic pri uporabi velikih informacijskih sistemov strani Evropske unije. Gre za naše raziskovalno delo, ki vključuje devet eh, zakonodajnih dosjejev, ki so še odprti in na tej podlagi smo pripravili tri pravna mnenja za parlament. Celotne ugotovitve tega projekta bodo objavljene 28. marca. Dovolite, da nakratko omenim le nekaj glavnih skrbi, ki smo jih opravili do katerih smo prišli med to dvodletno raziskavo. V prvem primeru gre za uh, posameznike, ki so podvrženi uh, zbiranju podatkov, ki ne vedo, kakšne so pravice z vidika podatkov, ki se zbirajo o njih, o njihovih dejavnostih. Potem tudi nas skrbi točnost podatkov v različnih sistemih in ta je potrebna, kaj ti napaka v sistemu lahko sproži predvsej hude skrbi na področju človekovih in temeljnih pravic. S tem preidemo na nadaljne zaskrbljujoče področje, ki je povezano z z de facto izvrševanjem pravic uh, oseb, na katere se podatki nanašajo, z vidika popravkov in izbrisa podatkov. In tukaj smo odkrili veliko preveč napak pri tem, kar se v prvi vrsti sploh vnaša v sisteme. Potem topik, uh, tema interoperabilnosti teh velikih sistemov. Glede na tega smo pripravili že ločeno poročilo v kontekstu naše udeležbe Eh, v eh, skupini na visoki ravni komisije. V tem poročilu izpostavljamo bolj ali manj iste vidike, kot sem jih pravkar omenil, pa tudi druge in zlasti v kontekstu interoperabilnosti se osredotočamo na to, kako pomembno je spoštovati načelo omejevanja namena. Naše raziskave na tem področju so pokazale, da interoperabilnost ni le težavna z vidika človekovih pravic, vendar pa lahko privede tudi do nekaterih zelo pozitivnih rezultatov, naprimer v smislu uh, iskanja pogrešanih otrok. Uh, imate pred sabo pravkar predloge na temo interoperabilnosti in menimo, da bodo naše ugotovitve relevantne tudi za vaša posvetovanja v tem kontekstu. Rad pa bi povdaril, da nekateri predlogi pred, uh, nekaterih delov predloga, ki ga preučujete, nismo pregledali, kajti o njih se na visoki skupini nismo pogovarjali. Še zlasti bi tukaj omenil predloge, ki zadevajo uh, skupni repozitorij identitete in identika, identifikatorje identitete. Tukaj bi prosili za pravno mnenje agencije in če boste prosili za takšno pravno mnenje, ga bomo tudi pripravili. Prav tako bi predlagal odboru, da če bi vas to zanimalo, da bi bili veseli, če bi vam lahko predstavili podrobne ugotovitve naše raziskave o biometriki. Sedaj pa še tretja tema. Naša te, eh, naše delo na žariščih eh, za migracije je še naprej zelo v ospredju, kar že dve leti eh, je to ena glavnih tem, ki se jim posvečamo in pred nekaj tedni smo z grško vlado podpisali nov memorandum o soglasju, s katerim podaljšujemo naše delo za nadaljne leto. Kaj počnemo? V Italiji tesno sodelujemo pri pregledu stalnih operativnih postopkov žarišč, zato da bi jih lahko podprli pri njihovi skladnosti z temeljnimi pravicami, naprimer v kontekstu zaščite otrok. Prav tako zagotavljamo pomoč italijanski vladi, ki skuša preučiti oziroma revidirati svoje aranžmaje na področju skrbništva. V Grčiji je naša glavna skrb nasilje na podlagi spola in starosti in trenutno mapiramo zmogljivosti, kako bi se lahko lotili te zelo težke teme v žariščih, ki so bila ustanovljena na grških otokih. Kar zadeva žarišča, bi omenil še to, da smo Eh, nedavno praznovali dvo, drugo obletnico naših mesečnih poročil. Vsako, vsak mesec smo objavili zelo podrobne podatke v 14 najbolj prizadetih državah članicah, torej ne le v hotspotih žariščih, ampak v zaključnem poročilu, ki smo ga objavili pred le nekaj tedni, smo opredelili št pet uh, eh, področji, ki so uh, vedno znova problematična in to v vseh 14 državah članicah, uh, kjer opravljamo to analizo. V prvi vrsti smo priča velikim težavam na nekaterih krajih pri pridobivanju dostopa do azilnih postopkov. Ali naj povem z drugimi besedami, dostop je manjši, kot je bil pred dvema letoma v nekaterih državah članicah. Kot druga, ko se uh, zagotovi dostop do azilnega postopka, v nekaterih primerjih ta postopek še vedno traja predolgo, postopki sami pa so tudi občasno problematični, naprimer kar zadeva pravice do pritožbe. Kot tretje, uh, še vedno vidimo, da so pogoji eh, v fizičnih sprejemnih objektih eh, nespremljivi tam, kjer so nastanjeni migranti. In to me zelo mori zdaj, ko smo sredi zime, kajti govorimo o temeljnih elementih strehe nad glavo in osnovnega ogrevanja. To ne velja posod, ampak v prevelikih primerjih. Potem kot četrto, zadeva zaščite otroke še naprej zaskrbljujoča in tako je že kar dve leti. Prav tako pa nas skrbi, da se v čedalje večji meri eh, zateka k eh, pridržanju uh, migrantov, kot vključno z otroki. Pridržanje bi seveda moralo biti izhod v sili, ne pa da se k njemu če dalje pogosteje zatekamo. Vesel bi bil, če bi se lahko uh, bolj podrobno pogovorili uh, z vami o vidikih, ki so povezani uh, z migracijo in temeljnimi pravicami. In seveda, bi želel o tem govoriti širše, kot pa zgolj v, v kontekstu situacije v hotspotih. Sedaj pa eh, še mogoče eh, na temo ro, Romov. V letu 2018 bomo objavili dve veliki publikaciji. Prva bo objavljena aprila in govorili bomo o trendih proti ciganstva v Evropski uniji v obdobju 2011 do 2016. Ta okvir je seveda utemeljen na našem delu v okviru mreže EU Midas. Kazal, pokazal pa bo, uh, eh, pokazal pa bo to delo na vzorce diskriminacije proti Romom. Kot drugo menimo, da je zelo pomembno, da zelo razčlenimo naše delo glede na spol, kjerkoli je to mogoče. Zato bomo v septembra objavili uh, specifične izkušnje z diskriminacijo romskih in migrantskih žensk. To bo pomemben prispevek našemu razumevanju, da bomo končno lahko ocenili, kakšne so izkušnje, ločene izkušnje romskih žensk vizavi moških, ko govorimo o diskriminaciji proti Romov. Sedaj, če se posvetim temi vladavine prave, vprašanje zaščite in ohranjanja vladavine prave je seveda širše, kot je vprašanje temeljnih pravic in delo naše agencije. Ampak temeljne pravice so vsekakor v samem središču ohranjanja vladavine prave in seveda vam bomo še naprej zagotavljali vso ustrezno podporo v tem kontekstu. Leto 2018 bomo tako razvili informacijski sistem o evropskih temeljnih pravicah. To bo spletni sistem, online sistem, ki bo objavljal ugotovitve o vsaki državi članici, tudi sodne ugotovitve in kvazi sodne ugotovitve Sveta Evrope, Evrope in tako naprej. In te boste lahko iskali po različnih kriterijih, po državi in tudi po kriterijih. In s tem mislimo, da bomo ukrepili vašo bazo znanja na tem področju. In če smem še omeniti eh, eno vsebinsko področje dela, v letu 2018 bomo praznovali eh, drugo obletnico prvega foruma o temeljnih pravicah. To pomeni, da je sedaj tudi nastopil čas za forum o temeljnih pravicah, ki bo potekal od 25. do 27. septembra na Dunaju. To bo zelo pomembna pobuda, ki bo sprožila različne tipe eh, razprav in razmislekov med ljudmi, ki se sicer običajno ne eh, srečujajo. Tako bodo lahko razmislili o tem, kako bi lahko zagotovili močnejšo zaščito človekovih in temeljnih pravic v Evropski uniji. Globalna tema letos bo tema pripadanja, torej tega, kako lahko vsakogar vključimo v naše okrilje in da ko so pri nas, da se z vsakim ravna eh, dostojanstveno na podlagi njihovih bogatih eh, izkušenj iz zgodovine. Tukaj bodo imeli govornike iz OZN, Sveta Evrope, Evropske unije, torej eh, vidne govornike, hkrati pa predstavnike civilne družbe, eh, baze, tudi verske skupnosti, eh, poslovni svet, zelo pomembno komponento mladih in vse to bomo organizirali na ustvarjalen in z domišljijo podprt način. Na zadnje je na uh, o temeljnih pravicah sodelovala tudi zelo močna delegacija odbora Libe in zelo veseli bi bili, če bi ta obisk uh, letos tudi ponovili in s tem obogatili razprave tudi na tem forumu letos. Hkrati pa se veselimo že tudi možnosti, da bi potem se po forumu kdaj pogovarjali z vami o tem, uh, kakšni so bili njegovi rezultati. Sedaj pa še nekaj institucionalnih vidikov naše agencije za temeljne pravice. Torej, Kot ste sami omenili, je bila agencija že drugič zunanje ocenjena in sicer na petih področjih. Eh, področju relevantnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti, koordinacija, torej usklajevanja in učinkovitosti oziroma uspešnosti. In z veseljem vam lahko povem, da je ta ocena agencije na vseh teh področjih zelo dobra. Ocena je sicer. Uh, vključile tudi številna priporočila, kako lahko izboljšamo naše delo in o teh priporočilih je upravni odbor razpravljal decembra. Lahko vam povem, da ste sicer te formalno že dobili, ampak lahko vam sedaj izpostavim nekatera priporočila, ki jih je upravni odbor eh, sprejel. Samo tri eh, primere bom omenil in eh, nobeden od njih vam ne bo nov. Prvi je povezan z dejstvom, da agencija še vedno nima pristojnosti, iz, izredne pristojnosti, da bi na lasno pobudo delala na področju uh, policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Zato upravno, upravni odbor prosi ustanove, da mu podelijo uh, izredni mandat na teh področjih. Upravni odbor prav tako uh, priporoča, da bi prejeli mandat, da pripravljamo mnenja o osnutkih evropske zakonodaje na lasno pobudo. Kot sem omenil, lahko pravzaprav takšne stvari preučujemo le na zaprosilo ustanove. Običajno je to parlament. In kot tretje oziroma zadnja stvar je upravni odbor eh, izpostavil, da imamo premalo virov. Niti zdaleč ne moremo doseči vseh ambicij z tako skromnimi viri, kot jih trenutno imamo. In če sklenem, gospod predsedujoči, naj zgolj spomnim na to, da ta odbor trenutno se posvetuje glede imenovanja uh, Eh, članov v našem znanstvenem odboru. To je za nas zelo resna tema. Naš neodvisni znanstveni odbor je ena od dobrih praks agencije. Je, ima zelo, to je zelo pomembna razsežnost, ki pomaga zagotavljati, da so naši raziskovani iz, rezultati izjemnega, izjemne kakovosti. Tako da vas prosimo, da um, nam tukaj pomagate izbrati čim boljše člane tega odbora. In seveda, kmalo bo začelo se tudi avstrijsko predsedstvo sredstvo in mislim, da bom to priložnost za številne od vas, da pridete na Dunaj. In ne samo zaradi uh, foruma, ampak dejansko vse člane odbora vabim, da nas kadarkoli obiščate na agenciji. Zelo veseli bomo, če vam bomo lahko dali boljši občutek tega, kaj trenutno počnemo. Hvala lepa. Much, uh, Um, hvala, Michael. Samo nekaj stvari sem želel izpostaviti. Kot prvo, seveda bomo sodelovali na forumu. Najlepša hvala za povabilo. Ampak naj poudarim še nekaj drugih uh, vidikov. Bili smo na Dunaju nedavno in tam smo se sestali tudi z upravnim odborom, namestnikom, direktorjem in tudi določenim osebjem. In naše razprave so bili do, bile dokaj intenzivne. Naj samo omenil, kaj ste povedali takrat in tudi danes ste se na to navezovali. Namreč, da ste uh, rekli, ste, da bi želeli razširiti svoje delo na več področjih tako da bi lahko pripravljali tudi mnenja na lastno mnenje. Govorili ste tudi takrat o vaših virih, tudi omenjali ste policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Tako da te vidike smo si vsekakor eh, zabeležili in tudi takrat sem že povedal, da bom to eh, temo odprl v odboru in to ste storili danes tudi vi. Očitno eh, seveda pokrivate zelo ogromno področje, ki je prežeto z izzivi, tudi političnimi, ampak naj omenim še praktične vidike opravljate oziroma pripravljate ogromno število poročilov, poročil. Tisti od kolegov, ki so bili na Dunaju, so gotovo ugotovili, kako visoka akademska raven je tega dela, ampak uh, vsekakor je uh, pomembno ponoviti, da lahko vsak član odbora pravzaprav zaprosi za pomoč eh, agencije, kar morda ne vedo vsi. Tudi institucionalno lahko vsak posameznik se odpravi na Dunaj in to želim izpostaviti, kajti to je bistvenega pomena. Agencija namreč ne more delovati na tako intenzivnem področju, če nima tudi teh individualnih stikov, naprimer s poročevalci ali pa tistimi ljudmi, ki jih neka tema še posebej zadeva. Prav, sedaj pa odprimo razpravo. Začeli bomo z Katarino Činiči grazie, grazie presidente. <clears throat> grazie al dottor Flaherty per la sua presentazione. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najlepša hvala tudi gospodu Flahertyju za njegovo predstavitev, ki je dejansko omenjala številne izzive ki so pred nami v letošnjem letu, ko govorimo o temeljnih prvicah. Omenili ste res veliko tem in uh, dovolite, da izrazim uh, Eh, hvaležnost eh, za delo, ki ga agencija opravlja in nam s tem pomaga pri našem delu. Torej, omenjali ste terorizem, migransko krizo, omenjali ste tudi druge grožnje temeljnim pravicam, ki eh, se pravzaprav odvijajo na spletu. In tukaj bi se osredotočila na vprašanje, ki je še zlasti pomembno. Namreč gre za zaščito mladoletnikov. Uh, na spletu in v družbenih medijih. Um, seveda je mogoče izmenjevati informacije, pridobivati znanje. Mladi se če dalje hitreje uh, um, poleg, uh, um, posegajo po teh medijih, ampak vsekakor so to tudi sredstva za širjenje sovražnega govora, nasilja, uh, bulinga in tako naprej. Tako da moje vprašanje je naslednje. Kaj lahko storimo pri tem? katera orodja so tista, na katere bi se lahko kot Evropski parlament osredotočili, če želimo pomagati zaščititi mladoletnike pred to vrstnimi tveganji. Seveda ste omenili veliko tem, ampak pri mladoletnikih ste omenili tudi pridržanje mladoletnikov. To bi moralo vedno biti nespremljivo. Lani je komisarka Jurova v Evropskem parlamentu imela srečanje na temo pravic eh, eh, mladoletnikov in tam smo se osredotočili na pridržanje mladoletnikov in vsi smo dejali, da je temo treba narediti konec. Ni prav, da so mladoletniki pridržani samo zaradi tega, ker so migranti. Mislim, da je to zelo pomemben vidik. S tem bi se navezala sedaj na skrb in pomoč mladoletnikom brez spremstva. Kaj nam lahko poveste o novem pregledu besedila Eurodac, ki uh, je ki omenja tudi identifikacijo mladoletnikov brez spremstva. Dejstvo je oziroma iz tega besedila izhaja, da bi mladoletniki brez spremstva lahko bili deležni pomoči le, če je njihova identiteta eh, določena. Prav tako eh, naj bi se sedaj omejilo število pot, eh, prstnih otisov na šest, tudi to je še tema razprav. In seveda, zaradi tega lahko menimo, da bodo morda ljudje prisiljeni dajati prstne otise. Tukaj govorimo o starejših mladoletnikih, torej 17-letnikih ali 18-letnikih, ne toliko 15-letnikih. In če sklenem, še nek drug zelo pomemben vidik ste omenili, namreč zunanje in notranje pritiske, zaradi katerih trenutno trpi naša družba. In uh, Zato bi omenila še drug vidik, ki se mi zdi izjemno pomemben, namreč eh, terorizem. Vali terorizma, ki so prizadeli nekatero od naših držav, so nažalost privedli do neke vrste diskriminacije v nekaterih državah. In to je šlo na škodo muslimanskih skupnosti. Obstajajo seveda različne posledice tega. Um, in uh, to je privedlo tudi do družbenega pritiska, ki lahko le še poveča diskriminacijo teh skupnosti. In lahko tudi okrepi uh, odzive tistih, ki se ne čutijo integrirani in vključeni v skupnost. Mislim, da so to teme, ki jih bomo morali podrobneje spremljati in rada bi slišala več o vas. Hvala, gospod Budil. Very... Hvala lepa za zelo celovito predstavitev programa za leto 2018 in tudi prednostnih nalog. Mislim, da je vaš program zelo relevanten in odgovarja na številne izzive, ki Eh, ki tarajo Evropsko unijo. Celoti se strinjam, da se moramo osredotočiti na teme povezane z migranti, žarišči, z, na proti ciganstvo. Hkrati pa bi dodal, da moramo spremljati tudi nekatere nove pojave povezane z antisemitizmom, ki se če dalje bolj razpredajo. Mislim, da to predstavlja resničen problem v evropskih državah. In ko govorimo o vladavini prava, mislim, da ni pomembno zgolj, ko govorimo o sistemih, pravosodnem sistemu in težavah v pravosodnem sistemu na polskem, naprimer. Eh, pomembno je, kakšne rezultate imajo te spremembe za, res, za resnične državljane, za posamezne države in mislim, državljane in mislim, da je treba to spremljati, če obstaja določena grožnja ali ne in kako to opisati če bodo ta poročila dejansko na voljo, namreč uh, poročila na digitalno tematiko, uh, osebe, na katere se podatke nanašajo, na točnost podatkov in na dostopnost možnosti za popravek ali pa izbris nekaterih podatkov. Mislim, da bodo ta poročila zelo pomembna, kajti konec maja bomo, upam, začeli celovito uh, uvajati GDPR in zelo pomembno bo, bo eh, prebrati ta poročila, da bomo lažje razumeli celot, celotn eh, razpon, kajti z širšo javnostjo se bomo morali potem zelo podrobno pogovarjati o tem, kako bi naj zaščitili njihovo zasebnost in veselim se že torej vaših poročil, ki bodo gotovo odstrli številne nove tematike. Potem pa še zadnja stvar, ta je pa povezana z poročilom o izzivih, s katerimi se spoprijemajo organizacije civilne družbe. Najlepša hvala za to poročilo. To je dejansko izjemno delo in mislim, da bi se morali o tem poročilo in z njim povezanimi temami res podrobneje pogovarjati. S tem eh, tukaj predlagam Klodo in tudi vam, da se sestanemo prav na to temo. Agencija je namreč eh, predstavila devet mnen, pravzaprav uh, so, če iskreno rečemo, to priporočila. In mislim, da se je treba tem priporočilom s časoma in tu in tam vrniti. Ni torej dovolj, da imamo zgolj poročilo, temveč moramo vzpostaviti situacijo, v kateri se bomo lahko odzvali na ta priporočila in predloge. Ena od tem, ki je povezana z neodvisnim financiranjem organizacij civilne družbe, bo tudi eh, zelo v ospredju, ko bomo govorili o naši resoluciji, o tem, kako zagotoviti neodvisno financiranje tistih eh, organizacij, ki izgrajujejo demokracijo, vladavido prava in eh, kako bi okrepili razumevanje državljanstva v vseh naših državah članicah. Of, of... Najlepša hvala. Slišali smo, da so podatki v vašem poročilu <clears throat> zaključek zelo poglobljene analize in eh, raziskav. Vsebina poročila je izredno pomembna in tudi uporabna. Iz tega izhaja tudi vprašanje, kako bi lahko v najboljši način uporabili vire te agencije. Najprej hvala. Gospod Jurek ima besedo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Pan y, zaczął. Najlepša hvala, gospod direktor. Začeli ste z vašo predstavitvijo tako, da ste dejali, da ste ugotovili krizo v družbah Evropske unije in da je to zelo pomembno za vašo agencijo. To je zelo pomembno. V Romuniji imamo velik del eh, državljanov, ki je zahteval referendum, s katerim naj bi v romunski ustavi spremenili definicijo družine tako kot v drugih eh, ustavah. V polski, slovaški ali mađarski ustavi. Gre za državljansko pobudo, ki pa je naletela na zelo hud odpor nekaterih eh, strank in eh, skupin v Evropskem parlamentu. Ne bi smeli utišati želja državljanov. Vsako ljudstvo, vsak narod bi moral imeti pravico do uporabe takšnih pobud. To je vprašanje enakopravnosti. Gre za odločitve, ki jih je treba sprejeti dvakrat, torej, ko gre za državljanske pobude, zakonodajne pobude. V moji državi smo pred letom dni imeli pobudo za prepoved splava. Tudi to je bila državljanska pobuda. Takrat eh, smo razpravljali o tem, kakšni so razlogi za pobudnika teh pobud. In predsednik parlament ni ugotovil, da bi ta pobuda bila protipravna. Vlada je takrat popustila in je želela zastopati stališče Evropskega parlamenta, namesto da bi zastopala želja svojih državljanov. Imamo 100 tisoč državljanov, ki je podpisalo to pobudo, ki je zahtevalo prepoved splava. Gre za napad na državljansko pobudo, zakonodajno pobudo, napad na civilno družbo. In eh, to predstavlja grožnjo za konsolidacijo demokracije. Pri obeh primerjih je šlo za zaščito družine in družinskega življenja in tudi nerojenega življenja. In Tudi Evropska komisija je dejala takrat, da ne gre za kršitev evropske zakonodaje, da gre za zadevo nacionalnih državljav, držav. V praksi pa je bilo to drugače. Zato mislim, da bi bilo zelo dobro, gospod direktor, Če bi vaša agencija obravnavala takšne probleme in da bi uporabila vaše pristojnosti za reševanje takšnih vprašanj. Imamo državljane, ki nimajo nobenega zastopstva v parlamentu in zato sprožijo takšne pobude. Bi lahko izrazili podporo za takšne pobude? Mislim, da bi to lahko od vas tudi prečakovali. Gospa Sargentini. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najlepša hvala, gospod O'Flaherty. Za vašo dobro predstavitev. Naj se pridružim najprej gospodu Boniju v zvezi splošno uredbo varstvo podatkov. Vi ste govorili o tem, če, so, če se državljani zavedajo o pravicah glede osebnih podatkov in eh, če so ti podatki v sistemu točni. Temu pa sledi vprašanje. Mislite, da bi z izvajanjem splošne uredbe varstvo podatkov lahko rešili nekaj teh vprašanj? Če vi to nadzirate in eh, še posebej, ko gre za poznavanje naših pravic, kjer je treba situacijo izboljšati. Naj vam čestitam za forum o temeljnih pravicah. Veliko krat opažamo pojav v državah članicah, kjer se pojavlja oblika politike identitete, istovetnosti in obstaja nekakšno mnenje, In glede tega, da imamo samo eno identiteto v globalnem svetu, po drugi strani pa vidimo, ko se Evropska unija razvija, ko se ljudje selijo, ko je svet dosti bolj globaliziran, da imajo ljudje dosti več identitet, ne samo nacionalno identiteto, tudi glede spolne usmerjenosti, spolne identitete in tako dalje. Vse to je odvisno od tega, kako na to vprašanje gledate kajti gre za diskurs, ki postala pod vprašanje zvestobo ljudi. Na to se gleda zelo osko gledo. Vi govorite o informacijskem sistemu temeljnih pravic. kajti razumem, da tukaj te podatke lahko iščete glede na državo, glede na področje, sedaj ne morete opravljati vašega dela glede na državo. Imate pa vse podatke. Vključuje tudi reference drugih organizacij, kot je OZN. To bi bilo zelo koristno. To bi bilo dobro za reševanje vprašanj, kot je mađarsko vprašanje ali pa polsko vprašanje. Mislim, da je to področje zelo zanimivo in da se moramo v to poglobiti. Sedaj razpravljamo tudi o večletnem finančnem okviru. Vi ste omenili vašo agencijo za temeljne pravice, delovanje te agencije in omenili ste, da nimate dovolj virov za vaše delo. Vendar pa v okviru te razprave moramo razpravljati tudi o dovolj razpoložljivih eh, finančnih virih za delo agencije temeljnih pravicah. Ehm, zagotovo se bomo lotili tega vprašanja proti koncu te razprave. Najlepša hvala, Žurih. Dragi kolegi, imamo še dva govornika, potem pa bomo dali še možnost Maklu, da odgovori na vprašanje. Ob desetih pa imamo glasovanje. Zato prosim kolege, da sodelujete, da mi pomagate in eh, da se strinjate s tem, da imamo še dva govornika, potem pa damo zopet besedo Maklu. Cecil Kienge. Najlepša hvala, Klod. Eh, rad bi se, rada bi se zahvalila gospodu Flahrtiju za predstavitev. Rada bi zastavila konkretno vprašanje, vendar pa bi mu najprej rada čestitela za poročilo 2018-2020. To poročilo je zelo dobro in tudi zelo objektivno. Sama zelo natančno spremljam zadeve, ki se tičejo priseljevanja in azila. Tukaj je treba zauzeti splošen pristop, še posebej, ko gre za vprašanje upravljanja. To vprašanje lahko postane masovno vprašanje, kot je vprašanje priseljevanja, naprimer. V Macerati pred nekaj dnevi v Italiji je moški ustrelil šest oseb. Njegov cilj je bil, da pokosi čim več temnopoltih ljudi. Predtem pa je bilo slišati kar nekaj izjav glede bele nadvlade, nadvlade bele rase. Že nekaj let govorim o tem, da moramo razpravljati tudi o afrofobiji tukaj, kaj ti gre ravno za to v tem primeru. Zato sem zelo zadovoljna, ko govorite o boju proti anticiganizmu, o islamofobiji, homofobiji in eh, rada bi slišala tudi nekaj glede diskriminacije ljudi afriškega izvora, boja proti afrofobiji in tako dalje. Ne morem nam, namreč dopustiti, da ljudje enostavno streljajo na nedožne ljudi in do tega je prišlo pred manj kot enim mesecem. Boj proti afrofobiji je vprašanje, v katerega se je treba poglobiti in se ga je treba lotiti resno vidimo veliko primerov diskriminacije temnopoltih ljudi afriškega izvora in eh, veliko slišimo o nadvladi bele rase. Zato potrebujemo konkretne ukrepe in akcijske načrte, da resnično lahko izvajamo ta boj. Vaša agencija bi lahko tukaj odigrala ključno vlogo pri zbiranju podatkov in uh, in obveščanje komisije za boj proti rasizmu. In še nekaj glede človekovih pravic. Mislim, da bi tukaj potrebovali Evropski sklad za spoštovanje človekovih pravic. Najlepša hvala, Cecil. Vem, da je to vprašanje zelo prisotno v našem delu. Še Ana Gomeš. Popolnoma se strinjam s tem, kar je dejala kolegica Cecil Kienge da moramo afrofobiji posvetiti več pozornosti, še posebej v luči teh eh, grozovitih eh, dejanj, do katerih je prišlo v Mačerati. Vendar pa tukaj ne gre samo za italijanski problem, ampak eh, za splošno prisoten problem, ki se lahko še zaustri. Najlepša hvala za podrobno poročilo. Prepričana sem, da agencija resnično nima dovolj razporožljivih virov, čeprav opravljate odlično delo kljub temu. Še posebej sem se sredotočila na migracijsko vprašanje v vašem poročilu na žarišča. Migracijski problem je zelo pomemben problem, da prihaja do težav pri odobritvi uh, prošen za azil. Prejšnji teden smo obiskali Iran z delegacijo odbora za zonanje zadeve. In veliko krat se sramujem, ko govorimo o Iranu v zelo negativni luči. Imamo državo, ki ima 80 milijonov eh, ljudi, toliko kot Nemčija, gostujejo več kot 3 milijone beguncev in jim eh, dajejo dovoljenje za delo, želijo zagotoviti izobraževanje za vse, ne samo za otroke, tudi za odrasle. Veliko beguncev je Afganistancev. Dajo jim tudi dostop do zdravstvene oskrbe in to resnično pomeni, da se lahko sramujemo v Evropi zaradi eh, naših razmer. Slišali smo predsednika Orbana, ki je dejal, da je proti migracijam, kar je resnično smešno, poleg vsega drugega. Rada bi vam zastavila vprašanje. Vi obravnavate zadeve znotraj Evropske unije, vem, ampak v državah članicah imamo določeno odgovornost in države članice dajo in prelagajo odgovornost drugim za zostavitev priseljencev, kot naprimer Libija in zato zapravljajo davkoplačevalski denar za urjenje določenih enot, eh, za to, da mučijo druge v sosednjih državah in preprečujejo priseljencev, da dosežejo Evropo. In imate vi mogoče priložnost, da vidite, kaj UNAF dela za izobraževanje in urjenje takšnih enot. Strinjam se z vami, ko pravite, da je treba preučiti policijsko in pravosodno sodelovanje na področju kaznjivih dejanj. Imamo eno državo, kjer se dogaja grozovit te zadeve, naprimer umor novinarke in to je Malta. Tam je zelo težko doseči sodelovanje policijskega in pravosodnega sistema. In tukaj bi ukrepanje Agencije za temeljne pravice lahko odigrala ključno vlogo. Takšno vprašanje je treba poglobljeno analizirati. Najlepša hvala, sedaj pa damo besedo zopet Majklo, da odgovori na vprašanje. Najlepša hvala, najlepša hvala vsem članom odbora za vaše vprašanje. Naj kar začnem z odgovori. Gospod Koniči, vi ste zastavili kar nekaj vprašanj v zvezi z otroki in internetom. Zelo sem vesel, da vam lahko povem, da bomo začeli z novim projektom glede človekovih pravic in uh, algoritmi. Moramo obravnavati tehnični vidik, ko gre za človekove pravice, pregledujemo zadeve, kot so algoritmi. Um, veriženje blokov in tako dalje. Delamo tudi na področju opismenjevanja glede medijev in eh, kritičnega obravnavanja medijev, da bodo ljudje lažje ocenili to, kar berejo na internetu. Glede obravnavanja otrok znotraj Eurodaka, agencija je objavila mnenje, o tej zadevi že decembra leta 2016. Tam smo zelo natančno obravnavali vse predloge in še posebej glede otrok in uporabe nasilja za ozemanje prstnih odtisov otrok. In še boj proti terorizmu in eh, vedno večja diskriminacija proti muslimanom. In tudi, ko gre za diskriminacijo afričanov, tako je povedala gospa Kingi, tudi tukaj smo uh, sprejeli že kar nekaj ukrepov. Imamo nekaj akcijskih načrtov za letošnje leto, da bomo izvajali in sprejeli ukrepe in orodja za policijsko skladnost tudi v digitalnem eh, obdobju. zato moramo tudi tukaj pogledati vse možne rešitve. Še gospod Boni. Opravili smo novo javno mnenjsko raziskavo o antisemitizmu, ki jo bomo objavili letos. Decembra bomo objavili rezultate, torej še letos. Spremljamo namreč um, porast antisemitizma v Evropi. Gospod Boni eh, nas je vprašal, če bomo upoštevali negativne posledice državljane, ko gre za negativni trend, ki je pravne države v nekaterih državah. Informacijski sistem temeljnih pravic nam bo omogočil, da bomo videli, kaj se dogaja na tem področju in da bomo potem na podlagi tega lahko ukrepali. Pozdravljamo tudi predlog gospoda Bonija, ko pravi, da mora parlament pregledati in to redno priporočila glede človekovih pravic. Zelo radi bi sodelovali pri tem delu. In eh, tudi komisija opravlja delo v tej smeri, ko gre za vprašanje financiranja. Gospod Jurek, najlepša hvala za vaše besede. Eh, družinske zadeve in eh, reproduktivna vprašanja, kot je splav, ni v pristojnosti Evropske unije, zato se ne spuščamo v ta vprašanja, gospa Sargentini. glede napak biometričnih podatkov. V aprilu bomo objavili poročilo, kjer bomo obravnavali prakse, ki se jih izvaja do sedaj. Ne gre za napake v zakonu, ampak za napačno izvajanje. In prepričan sem, da bomo tudi po sprejetju uredbe o varstvu podatkov naleteli na takšne napake. Objavili bomo tudi navodila za tiste, ki izvajajo uredbo varstva podatkov in to bomo objavili maja. Glede foruma, naše razumevanje pripadnosti je v skladu s tem, ki ga imate vi. Zato bomo upoštevali raznovrstnost v tem forumu in še pomankanje virov in sredstev. Opravili bomo podrobno analizo in pripravili predloge glede tega, kako bi z evropskim eh, proračunom lahko bolje podprli delo naše agencije gospa eh, Kienge. 28. novembra bomo objavili poročilo na podlagi Euromedesa ki se imenuje biti temnopolt v Evropi. Osredotočili se bomo predvsem na osebe afriškega izvora in na njihove potomce in tam bomo ravnali vprašanja, ki ste jih omenili gos, vi, gospa Kinge. In še to, kar je dejala gospa Gomeš. Omejeni smo na Evropsko unijo, vendar pa lahko pogledamo tudi to, kar se dogaja drugod, naprimer v evropskih veleposlaništvih glede zbiranja podatkov. Imeli smo že poročilo o varnem vračanju vendar pa ne moremo fizično obiskati držav, ki ste jih omenili. To je zunaj naših zmogljivosti. In najlepša hvala glede, za vaše besede glede Malte. Zagotovo bomo pregledali to vprašanje. Najlepša hvala, Michael. Hvala, da ste bili tako kratki najlepša hvala za vaše delo v agenciji in eh, za sodelovanje člani našega odbora in agencije, kot tudi sodelovanje z gospodom Bonijem, ki redno uporablja vaše dokumente, vaš material. Prepričam sem, da bomo tudi v prihodnosti eh, Eh, sodelovali in okrepili naše vezi. Najlepša hvala za poročilo, najlepša hvala vam in vašemu osebju. Spoštovani kolegi, če se strinjate, bomo sedaj začeli z glasovanjem. Lahko prosim, zasedete vaša mesta imamo mnenje o letnem poročilu 2016 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije, boj proti goljofijam. Poročevalka je Barbara Kodricka. Barbara, želite besedo? Samo minuto potrebujem. Imamo samo pet kompromisnih predlogov sprememb. Močno vam priporočam, da podprete te kompromisne predloge in tudi končno poročilo. Rada bi se zahvalila vsem poročevalcem v senci in svetovalcem. Odlično smo sodelovali. Najlepša hvala, Barbara. Najlepša hvala za mnenje, ki ste ga pripravili. Mm, ste vsi pripravljeni? Kompromis ena, glasujemo. Closed. Konec glasovanja sprejeto, kompromis 2, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, predosebni številka 9, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predosebni številka 10 in 11 identična, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis številka 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe številka 16. Glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto. Prejazno je šilka 22, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 5. Aha, se opravečujem, 4. Kompromis 4, glasujemo. Hvala, Tomas. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 5, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem bil številka 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno glasovanje. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 39 glasov za 8 proti 30 so zdržali. Čestitke gospe Kodricki pri prolalki mnenja. S tem smo zaključili glasovanje. Mr. Radev. Gospod Radev. Um, Spoštovani kolegi, želel bi začeti z naslednjo točko na njenem redu, tako da prosim zapustite dvorano v tišini. Naslednja točka na njenem redu. Torej, točke 10 do 14 gre za sporazum med Evropsko unijo in Barbadosom o spremembi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Barbadosom o odpravi vizumov za kratkoročno bivanje. Potem imamo Mauricius, St. Kitts, Antiguo in Barbudo in tako dalje. Začeli bomo kar s prvo točko. Beseda ima gospod Pavel. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sem poročevalec za sporozum med Evropsko unijo in Barbasom o spremembi sporozuma med Evropsko skupnostjo in Barbasom pravi vizum kratkoročno bivanje in tudi za druge države. Ne bom jih posebej omenjal. Torej, Poudaril bom spremembe, ki jih predlaga komisija. Gre za obdobje dovoljenega bivanja. Sporazum med temi državami in Evropsko unijo omogoča prosti vizum v Evropski uniji za 90 eh, dni, torej to podaljšamo za 120 dni, torej namesto tri mesece imamo sedaj šest eh, mesecev. Gre za sporazum eh, med Evropsko unijo in Bahamasom. Tudi tukaj je velika sprememba, torej skupno spreminjamo z unijo od leta 2009 je Evropska unija dobila tudi status pravne osebnosti. Rad bi povdaril, da odprava vizumov pokriva vse osebe, diplomate in imetnike posebnih potnih listov, ki potujejo za različne namene, razen plačane dejavnosti, gospodarske dejavnosti. Torej, Odprava vizumov za kratkoročno bivanje pomeni krepitev odnosa med Evropsko unijo in med šestimi omenjenimi državami. Opravljamo politični dialog s državami AKP in še posebej s temi šestimi državami, ki je dialog, ki se poglablja. S tem bomo še nadgradili naše partnerstvo. Odprava vizumov bo pomenilo pozitivno sporočilo za te države in še podkrepilo njihov trud. Bolgarija, Romunija, Cipr in Hrvaška morajo poglobiti prizadevanja za to, da sledijo vizovskim režimom šengenskega prostora. Imamo tudi prilogo za ta sporozum in eh, s tem eh, pozivamo države v teh državah, da sklenejo dvostranske sporozume s temi šestimi državami glede kratkoročnega bivanja, odprave vizumov kar mora biti podobno temu, ki jih vsebujejo eh, sporazumi. Torej, rok za vložitev spremlje 26. februar ob 12. Sestanki bodo samo, če bo to potrebno, ravno tako obravnava predlogov sprememb. Glasovanje v odboru bo takrat, ko bo to sporočil predsednik na pravnem zasedanju, pa bo to sprejeto junija 2018. Najlepša hvala, Emilijan. Torej ste poročevali za šest teh priporočil odpravi vizumov gre za postopek odobritve, zato bomo imeli samo postopkovne predloge sprememb. Želi besedo poročevalec v senci? Ne. Aha, še gospa Ferrero. Najlepša hvala. Nimamo nič proti tem poročilom. Imamo vedno več držav, kjer je prišlo do odprave vizumov. Olajšan vizni režim pomeni, da imamo veliko držav, ki so vključene v dostop do držav EGS in to ne sme postati način za dobiti stranska vrata za vstop v Evropsko unijo in tudi to vprašanje treba preučiti. Najlepša hvala. Odem. Še gospa Huizmanova za Alde. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Pavel, čestitam za pripravo teh poročil odpravi vizumov, glede prosti vizni režim za države, ki ste jih omenili, bi rada dejala, da vizumi za kratkoročno bivanje predstavljajo zelo pomembno orodje, ki koristi državljanom, spodbuja medkulturni dialog, medsebojno razumevanje in občutek pripadnosti svetu brez meja rada pa bi tudi pozvala komisijo glede pomembne vloge Evropskega parlamenta kot so zakonodajalca, da omogoči večjo transparentnost pri pripravi takšnih sporozumov za odpravo vizumo za kratkoročno bivanje. Potrebovali bi več informacij, več statističnih podatkov, več posvetovanj z Evropskim parlamentom v času celotnega postopka, ne pa da nas samo obvesti, ko pride do takšnih sporazumov. In še gospod Radev za ELS. Najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Spoštovani kolegi, sporazumi za odpravo vizumov za kratkoročno bivanje za državljane teh eh, držav kažejo na to, to, kako zelo si prizadeva Evropsko unijo za gospodarski in socialni razvoj v teh državah. Te sporazume je treba prilagoditi glede na spremembe v evropski zakonodaji. Seveda se strinjam s priporočilom gospoda Pavla, ki predlaga, da izrazimo odobritev. Vseeno pa bi rad pozval komisijo, da sporazume predstavi kratko, pravočasno, kaj ti Evropski parlament mora dati odobritev, preden sporazumi stopijo v veljavo, ne pa leto kasneje. To bi bilo zelo kolegijalno strani komisije. Zato upam, da bomo imeli več takšnega duha sodelovanja v prihodnosti. In še nekaj, brat omenil. Te spremembe je treba spremeniti tako, da se upošteva, da bosta Romunija in Bolgarija sodelovali v sistemu vstopa in izstopa upam, da je Evropska komisija že začela s tem delom. Najlepša hvala. Nihče drug. Torej, damo besedo zopet gospodu Pavlu. Uh, oh, Se upravičujem, gospa Veržja, prosim. Ali ne vidite več, gospod predsednik? Saj sedim tik in takoj pred vami. Pridružujem se temu, kar so povedali kolegi pred eh, menoj od leta 2009, sledim temu dosjeju in na ta način eh, lahko dobro ocenim stvari. Moja skupina je po svoji naravi za liberalizacijo vizumske politike in to eh, so povedali tudi kolegi iz vrst liberalcev. Želim izpostaviti dejstvo, da je ta Eh, politika podvržena variabilni geometriji. Eh, tu gre za države, kjer eh, bodo koristi od liberalizacije imeli predvsem evropejci. Tu gre za lepe turistične destinacije. Eh, treba je liberalizacijo izkoristiti v okviru pravega partnerstva in gospod predsednik, tu eh, imam v mislih in presenečeni boste naše tunizijske prijatelje, ki imajo velike težave eh, pri začetku pogajanj, kar bi lahko koristilo obema partnerjema. Potem vprašanje preglednosti. Treba je spoštovati evropske pogodbe glede tega vprašanja. Evropski parlament mora pravočasno eh, obravnavati ta vprašanja. Gospa Gabriel je bila dolgo časa naša poročevalka za ta vprašanja in večkrat je izpostavila te elemente in mi moramo ustrajati, eh, kaj ti eh, sicer se bodo norčevali iz parlamenta in Eh, njegovih pravic. Mi moramo sodelovati eh, od samega začetka, od pogajanj in eh, ne šele po sklepanju pogodbe, kajti sicer vse skupaj nima smisla. Hvala. Hvala lepa, Marij Kristin. Emilijan, želite ponovno besedo, prosim. No, rad bi se zahvalil vsem poročevalcem v Senci za njihovo sodelovanje in veselim se nadaljnega dela. Hvala. Ana, si hotela še enkrat besedo na kratko, prosim. Rada bi eh, podprla besede Marin Kristin Veržja, ki je svarila, da na to ne smemo gledati kot nekaj uh, vsakodnevnega uh, business as usual. Te države so pomembne uh, tudi uh, na področju pranja denarja zato jih izkoriščajo. In ne samo to, St. Kitts in uh, Nevis uh, ima hud eh, skandal z določenimi podjetji, ki so dejavni v naših državah, tudi v moji, naprimer v Malti. In sicer prodajajo evropske potne liste, se pravi evropska eh, državljanstva eh, za namene pranja denarja. Sankt Kici Nevis je država, kjer operira ta eh, država, ki ima, ta, to podjetje, ki ima sedaj zelo velike težave. Sistem izkoriščajo za pranje denarja v velikem obsegu in sicer eh, so tu vključeni ljudje, ki menijo, da so eh, državljani sveta, eh, bogati državljani se selijo tja bogati so postali na dober eh, ali pa na slabši način in sicer zaradi tega, ker so skrivali eh, denar pred eh, davčnimi organi in tudi denar iz kaznevih dejanj. Torej, bodimo previdni. Hvala vam vsem za vaše prispevke. Hvala tudi poročevalcu do 26. februarja opovdan lahko predlagate spremembe. Sedaj pa je pred nami izziv. E, prehitevamo. Naslednja točka je načrtovana za 10.40. Tu gre za točko interoperabilnost prenovitev, se pravi interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov. Naj preverim, ali so vsi prisotni, ki naj bi sodelovali pri obravnavi te točke. Gospod Škripek je tukaj? Ga še ni? E, no, kolegice in kolege, če nimate nič proti, e, poročeval Ca za naslednjo točko še ni tukaj, predlagam eh, prekinitev do 10.40. Vrnite se do 10.40, če želite sodelovati pri obravnavi točke 16 o interoperabilnosti. Hvala. Torej prekinjamo sestanek do 10.40. Um, dear colleagues who are waiting for the interoperability point. Drage kolegice in kolegi, ki čakate na točko o interoperabilnosti, začeli bomo šele ob 11. uri, se opravičujem zaradi zamud. Gospa Sipel je srečna, dobro. Gospod Weidenholzer bo ob 11. uri prevzel uh, vodenje. Torej, točka 16 eh, bo predmet obravnave ob 11. uri in to bom povedal tudi kolegom zunaj. Hvala lepa. Ob 11. torej.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 coming So, colleagues, with some minutes of delay, we will restart. Kolegice in kolegi, z nekaj minut zamude bomo nadaljevali z dnevnim redom. Naslednja točka je interoperabilnost elektronskih cestninskih sistemov ter lažja čezmejna izmenjava in tako naprej. 31. maja 2017 je komisija objavila predlog za to direktivo, ki zadeva prenovitev in tran je eh, vodilni odbor in 22. junija eh, so koordinatori Libeja sklenili, da bodo dali mnenje eh, o tem in poročevalec je naš kolega gospod Škripek. Če imate kakšna vprašanja, je tu prisotna tudi Evropska komisija GD Move. In sedaj dajem besedo poročevalcu gospodu Škripku, da predstavi svoj osnutek mnenja. Prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se komisiji za predlog ki so ga podali med predstavitvijo prenovitve direktive eh, o eh, interoperabilnosti cestninskih sistemov. Eh, svoboda gibanja je prinesla nove možnosti na poslovnem področju, zlasti na področju prometa. Namen prenovitve je odpiranje trga. Eh, za eh, elektronske cestninske sisteme, ki bodo lahko delovali v vseh državah članicah. Eh, imeli bi eno škatlico, en boks, ki bi deloval v vseh državah članicah, na ta način bi olajšali celoten sistem. To želimo pač udejaniti v praksi. ena elektronska naprava bi vozniku omogočila vožnjo skozi celotno Evropsko unijo brez ustavljanja, e, cestnino bi plačeval elektronsko. To bi bilo preprosto, e, jaz pa kot državljan bi to lahko plačal s bančnim nakazilom, tega še nismo udejanili, bi pa to olajšalo stvari. Mi moramo zagotoviti, da bomo to čim prej uresničili. Na ta način bomo lahko nadalje razvili notranji trg. Eh, jaz se v mnenju eh, eh, osredotočam na neplačevanje elektronske cestnine. Tu je velik problem, ker tega ne moremo zagotoviti. Sodelovanje med državami članicami ne poteka. Za dosti dobro in prenovito se osredotoča na neplačevanje, možen bo prenos podatkov, da se razčisti eh, imetnik eh, vozila. Pomembno je, da razlikujemo med državami, eh, kjer neplačilo cestnine predstavlja kaznivo dejanje, tu je eh, kazenski postopek eh, potem hitrejši, eh, drugot pa je to upravna zadeva kot neplačilo parkirnine in to bi pomenilo seveda, da mora ta oseba plačati denarno kazen. Torej mi moramo razlikovati med tema dvema sistema, sistemoma. Države se soočajo z izgubo, eh, če ne morejo zagotoviti plačevanja teh cestnin, cestnin. Za Slovaško pomeni to zelo veliko denarja in če bi to uresničili, bi zapolnili to vrzel v sistemu. Mislim, eh, da je to mogoče, je pa potrebno predlagati nekaj sprememb za besedilo komisije. Jaz eh, predlagam, da je treba sprejeti ukrepe skladno z eh, splošno uredbo o varstvu podatkov. Eh, prišlo bo do izmenjave osebnih podatkov in mi moramo zagotoviti, da bodo te podatke lahko uporabljali samo za določen čas in za določen namen. In sicer za zagotavljanje eh, plačila elektronskih cestnin. To velja že za voznike, ki vozijo na nevaren način. Če ne uporabljajo uh, pasov, če vozijo prehitro. In isti sistem bi uporabili tudi za plačilo elektronskih cestnin. Eh, treba je upoštevati načela subsidijarnosti eh, in tudi eh, zagotovili bomo plačilo cestnin le, če se dobro izmenjajo podatke med državami članicami. Treba je upoštevati tudi sorazmernost brez prevelikega administrativnega bremena bomo lahko dobili učinkovit sistem, če bi sistem razširili in vključili tudi eh, kazni zaradi parkiranja, bi sistem postal še bolj učinkovit. Če je v določeni državi neplačilo cestnine kaznivo dejanje, bi to morali obravnavati v tej dotični državi članici. Zahvaljujem se kolegom, eh, zlasti kolegu Josefu, ki je dal zelo koristne predloge in predlogi sprememb, ki sem jih prejel od kolegov, bodo obogatili ta predlog in če bomo to uresničili, bo sistem bolj učinkovit in to bo koristilo državam članicam in gospodarstvu v Evropski uniji. Ne smemo pozabiti, da notranji trg vključuje tudi to možnost in mislim, da je dobro, če kaznujemo tiste, ki ne spoštujejo eh, pravil poročevalcev v senci ni v dvorani. Morda želi kak drug kolega, kolegica zastaviti vprašanje. Očitno ne. E, gospod eh, Šogor, vaš, eh, vi imate besedo. Hvala lepa, da se je komisija lotila teh pomankljivosti zakonodaje. Dosedanja zakonodaja ni eh, Eh, izpolnila eh, pričakovanj. Mi se osredotočamo tudi na varstvo zasebnosti, na varstvo podatkov eh, in pomembno je, da se upošteva v tem predlogu 16. člen pogodbo o Evropski uniji. Države članice morajo tudi spoštovati pravila o uporabi osebnih podatkov, treba je upoštevati načelo sorazmernosti eh, nacionalne kontaktne eh, točke morajo tudi dati eh, ustrezne informacije, zato da se lahko zaračunajo vsega cestnine. Eh, ti, ki zaračunajo cestnine, so lahko tudi eh, zasebniki in eh, tu je treba po eni strani poskrbeti za to, da dobijo informacije na podlagi katerih bodo lahko pobrali cestnine, po drugi strani je treba eh, zavarovati osebne podatke. Eh, mi moramo omejiti tudi pooblastilo za komisijo, da lahko sprejme delegirane akte za pet let. Eh, Eh, tu je treba upoštevati direktivo 2015 skozi 415. Eh, ta predvedeva, eh, da komisija lahko sprema delegirane akte za pet let. Vendar tu piše, da se pravzaprav ta poblastila podaljšajo za identično obdobje obdobje, če svet in parlament eh, soglašata. Gospa Grapini. Mm, Hvala lepa, to je zelo pomembno poročilo. Eh, vesela sem, da je komisija eh, se lotila te teme. Strinjam se z govorniki pred menoj, ki so se ki so upoštevali subsidijarnost eh, in sorazmernost. Vendar mi potrebujemo tudi dobro ravnovesje. Vsi uporabniki morajo plačevati te cestnine. Zato moramo poskrbeti. In glede tega imamo vprašanje. Eh, rad, rada bi eh, izrazila stališče skupine, ki jo predstavljam. Če so sankcije in denarne kazni različne, v različnih državah. Eh, tudi prevozniki tega ne bodo poznali. Kako bo majhen operater vedel, kaj se dogaja v drugih državah članicah? Ti bodo lahko presenečeni, ko vidijo, eh, kako velike so razlike med državami članicami. V eni bodo plačevali globo, v drugi bodo šli v zapor. E, torej, ti e, prevozniki morajo poznati pravila e, v različnih državah članicah in mi moramo zagotoviti, da bodo te spremembe dejansko dosegle svoj cilj, da bodo dosegle večjo jasnost in enotnost v tem procesu. Upam, da se s tem ne bodo povečali stroški. O tem sem se pogovarjala s prevozniki, z operaterji in nismo našli dobrih ukrepov, s katerimi bi lahko preprečili neplačevanje cestnin. Kako bomo lahko zagotovili, da ne bo prišlo do neplačevanja. E, torej, posvetovala se bom s kolegi iz svoje skupine, predlagala spremembe do 26. in upam, da bomo našli dobre skompromisne rešitve in izboljšali predlog komisije. Hvala. Nihče ne prosi več za besedo. E, sedaj prosim e, komisijo, da odgovori na vprašanja gospe Grapini in morda bo e, poročevalec potem še enkrat hotel prevzeti besedo. Gospod Šulčik, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da sem lahko danes tukaj. Povedal bi samo dve besedice o poročilu. Prvič, mi verjamemo, da je eh, varstvo osebnih podatkov v okviru tega predloga bistvenega pomena in mi pozdravljamo predloge parlamenta, ki gredo prav v to smer eh, podkrepitve tega vidika. Pri dveh točkah pa se ne strinjamo z mnenjem. Prvič, eh, da bi imeli dvojno pravno podlago, tu je ponavadi izjema in ta predlog se tu osredotoča na promet in eh, ne vidimo razloga, da bi imeli tu dvojno pravno podlago. In potem predlog spremembe štiri v mnenju Mi se strinjamo, da je treba omejiti obdelavo osebnih podatkov, vendar ta okvir eh, mora pokriti vse cilje eh, zakonodaje, ne zgolj eh, interoperabilnost, temveč tudi boljše izvajanje. Eh, potem pa k vprašanjem gospe Grapini. Torej, ljudje iz drugih držav dosti krat ne poznajo, kazni v drugih eh, državah. To ne velja zgolj za cesnino. Če eh, greste in se zaletite v nekoga v drugi državi, ne boste vedeli, kakšna kazen vas bo čakala. Eh, tu v našem predlogu želimo zagotoviti možnost, da identificiramo kršitelja mislim, da v skladu z načelom subsidijarnosti niti nimamo pravice, da bi predlagali popolno harmonizacijo kazni. E, mi vemo, da morajo biti kazni sorazmerne, e, odvračilne. Pozabil sem še eh, tretji element, ki se vedno pojavlja posod. Eh, vendar eh, mislim, da ne smemo iti v smeri popolne harmonizacije kazni po Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Škripek, želite še enkrat besedo? Dobro. Samo da vas eh, obvestim. 26. februar opovdan je zadnji rok za spremembe. Tu gre za prenovitev v skladu s eh, členom 104 eh, našega poslovnika. Pri eh, predlogih sprememb, pri belem delu predloga je treba dodati utemeljitve. Samo spremembe, ki so pomembne za interno logiko besedilo bodo eh, sprejete. Utemelitve ne smejo presekati 500 znakov, zato da bo mogoč prevod. To točko eh, sem končala, ne vem, eh, ali morda želi Jozef Weidenholzer prevzeti besedo. Prosim, pridite sem. Hvala lepa. morning. Uh, Dober dan. Nadaljujemo z dnevnim redom. Tu gre za šengenski informacijski sistem, stanje in besedo dajem gospodu Kuelju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 6. novembra smo v tem odboru sprejeli stališče Evropskega parlamenta o reformi šengenskega informacijskega sistema. E, osredotočil se bom samo na dva e, dokumenta o treh in sicer meje in e, policijsko sodelovanje. Tako je prišlo do prvega trialoga z estonskim predsedstvom in sicer 16. novembra. To priložnost eh, sem izkoristil, da se zahvalim estonskemu predsedstvu za odlično delo in sodelovanje pri teh dosjejih. Do sedaj smo imeli eh, tucat trialogov na tehnični eh, in politični ravni in sicer od 1. januarja eh, se pogovarjamo s bolgarskim predsedstvom. Delo, ki smo ga do sedaj opravili, je dobro. Pokrili smo vse določbe Eh, ki so skupne obema predlogoma in prvi krok pogajanj o eh, mejah bomo končali naslednji teden in s tem bomo prekri, eh, pokrili 60 členov. Pred nami pa je še velikanska naloga. Če se želimo dogovoriti o besedilu še v času bolgarskega predsedstva, upam, da bosta svet in komisija eh, zasledovala isti cilj kot parlament. Eh, ko opravljamo reformo, morajo vsi institucionalni eh, akteri pripravljeni na spremembe ali pa ohranitev statusa eh, kvoja e, in upam, da bodo upoštevali mnenje tega parlamenta. Naj bom jasen. Ne bom toliko. Ne, ne bom, eh, Eh, eh, zanemaril mnenja parlamenta, samo da dobimo dogovor v prvem krogu. Eh, upam, da bo komisija olajševala ta proces in da bo bolgarsko predsedstvo odprto za kompromis, prav tako kot je to parlament. Hvala lepa. Gospod Linas. Hvala lepa. Samo dodatek temu, kar je Carlos povedal. Tudi mi pozdravljamo dosje eh, o vračanju nezakonito pribavajočih. Eh, eh, mi smo sodelovali dobro s kolege v tem odboru in mi imamo jasno stališče v Libeju, o tem je Karlo še govoril. Samo naj povzame. Ta predlog izboljšuje uporabo SIS-a, ki bo uh, eh, obvezan v sistem, bo uh, treba eh, vnašati uh, osebe, ki imajo odločbo o vračanju. Mi imamo torej stališče parlamenta, ta predlog pozdravljam. Uh, na ta način bomo uh, olajševali vračanje uh, oseb, ki nimajo uh, niti subsidijarne zaščite. Stališče parlamenta je, da vnos uh, uh, teh odločb ne spreminja pravic uh, prosilcev za uh, azil, treba je še naprej spoštovati načelo nevračanja, pravice otrok in tako naprej. V političnem trialogu smo imeli eh, napredek, ne tako hitro, kot bi nam bilo všeč. Določena vprašanja so še vedno odprta. Eh, Naprimer, glede varovalk v odločbah o vračanju, eh, torej v obvestilu lahko vračanje Eh, države članice tudi eh, vidijo, ali je odgovorna država članica eh, odložila vračanje in podobno. Torej, mi imamo tu jasno stališče, da mora identifikacija biti čim bolj jasna in sicer prstne otise je treba uporabljati v vseh odločbah o vračanju in marsikaj ne bi bilo mogoče brez teh podatkov. Naprimer, kaj je, ko se odločba o vračanju sprejme v odsotnosti osebe? To je skrbelo uh, uh, svet. Mi izpostavljamo, da je treba zagotoviti jasno identifikacijo. Uh, Potem pa še nekaj, o čemer se pogovarjamo na tehnični ravni, eh, je eh, eh, uporaba statistik v členi 6 in 11. Potem mi uporabljamo prstne otise na mesto daktiloskopskih podob, ki vključuje tudi dlani potem, kaj se zgodi v primeru zadetka, tu je svet razširil predlog eh, komisije, iščemo skupno stališče, potem pa eh, vprašanje podatk, eh, izmenjave podatkov za namene vračanja. Upam, da bomo tudi eh, pri tem vprašanju kmalo dosegli napredek. Naj povzame, mislim, da gremo v pravo smer. Zahvaljujem se poročevalcem v Senci za njihovo konstruktivno sodelovanje, eh, za to, da smo delali zelo dobro skupaj. Hvala sekretarijatu, Katrin in vsem, ki so sodelovali. Tu je zelo veliko dela, vendar prepričan sem, da bomo na koncu dosegli eh, dober rezultat. Sedaj pa vabim poročevalce v senci, Jusi Hala Aho. In potem pa še namestnike. Eh, torej, hvala lepa. SIS eh, je zelo kompleksen sistem, ki nadomešča odsotnost eh, nadzora na notranjih mejah. Eh, mi se moramo odzivati na sedanje in bodoče grožnje. To je skupni cilj. Eden izmed glavnih cilj mora biti, da izboljšamo tehnično arhitekturo SIS-a in sicer tako, da bomo povečali zanesljivost sistema in da bomo zagotovili stalno uh, delovanje sistema. Mi smo odprti za eh, vse eh, možnosti, ki bodo to eh, omogočale. Nacionalne kopije pa ostajajo prostovoljna zadeva. Poleg tega vnos terorističnih krožen bi moral biti nujen. Parlament ima tu žal bolj liberalno mnenje, kar zadeva varnost naših državljanov. Eh, potem pa zavrnitev vstopa in bivanja. Eh, tu eh, morajo biti vnosi prostovoljni v skladu z potrebami držav in tega ne smemo omejevati samo na Eh, tista dejanja, kjer eh, je zagrožen zapor. Mi se eh, zauzemamo za to, da se držimo pravil EU. Tudi ko ljudje prihajajo na naše meje in trdijo, da nimajo dokumentov. Fleksibilna uporaba biometričnih podatkov bi omogočila boljše identificiranje prišlekov. Eh, iskanje z eh, biometričnimi podatki se razvija in Evropska unija mora uporabljati nove instrumente. Ko se odločamo o kategorijah podatka, ki jih potrebujemo eh, za določena iskanja, je treba razmisliti, katere podatke so res potrebno. Če imamo preveč informacij, se povečuje administrativno breme Dostop eh, do SIS-a mora biti dovolj širok, da omogoča eh, zadostitev vseh potreb, tudi eh, preverjanje strani organov za azil. Včasih vračanje tudi ni mogoče, to je tudi treba preverjati predlog, eh, da se ne eh, vnašajo eh, informacije o pretožbah na odločbe o vračanju. To bi spodkopavalo celoten sistem. Mi se moramo vedno vprašati, ali je sistem izvedljiv ali ne. Biometrični podatki so potrebni Eh, za eh, identifikacijo. Mi se zauzemajo za uporabo eh, prstnih otisov in tudi otisov dlani. Vse to je pravzaprav pogoj za učinkovito in preprečljivo politiko vračanja. Eh, tudi ne smemo imeti eh, preveč eh, pogojevanja pri prenosu podatkov, saj je cilj tega namena zagotavljanje bolj učinkovitega vračanja. Kar zadeva trialog, EKR lahko podpre skoraj da vse obstoječe trialoge. Hvala lepa. Sedaj pa Birgit Sipel. Hvala lepa. Moje kolegice Mirjam Dali žal ni tukaj. Zato bom prebrala njene zapiske. Najprej hvala oba bema poročevalcema in ekipam za zelo tesno in dobro sodelovanje v zadnjem mesecu. Naša skupina podpira trenutna pogajanja, saj skušajo doseči tesnejše sporazume in uh, upoštevati tako varnost kot svoboščine. Še vedno pa je pomembno, da Evropski parlament drži svoje stališče, kar zadeva nekatere ključna nekatere ključne vidike. Osredotočila se bom zlasti na dva. Vračanje. Za našo politično skupino ni eh, spremljivo, da bi se opozorila, torej alerti vnašali v SIS, kadar so eh, ljudje sredi eh, postopka za pritožbo. Ti ljudje še niso izkoristili vseh pravnih možnosti in če te možnosti obstajajo, potem moramo poskrbeti, da jih bodo te osebe lahko izkoristile. Vendar pa se svet pri tem ne strinja. Kompromis. Um, predvideva, da bi nekoliko maskirali ali pa zamrznili opozorilo, pa tudi to ni dovolj dobro za svet. Zato pozivam gospoda Lenarsa, naj se spomni, kako, trdno stališče ima Evropski parlament glede eh, pravic oseb, na katere se nanašajo podatke, tako da ga bomo pri tem resnici podprli. Pri ostalih dveh dosjejih so pogajanja dobra, vendar pa uh, vidimo, precejšno krizo pri tem, ko se ocenjuje, čigave podatke naj bi vnesli v sistem. Predlog komisije predlaga, da kdorkoli je zgrešil eh, zločin, ki se kazno, kaznuje vsaj z letom dni, da bi moral biti vključen, vendar pa to ni v skladu z evropskim nalogom za prijetje in seznamom eh, resnih kaznivih dejanj v predlogu komisije eh, o interoperabilnosti, kjer je obdobje tri leta. Mo, naša prična skupina je vedno zaterjevala, da bi tukaj obdobje moralo biti tri leta, vendar pa vemo, kakšno je eh, stanje in priporočilo komisije in to je tudi treba spoštevati. Vendar pa moram gospodu Kelju in se je to jasno povedati, da trenutni predlog sveta, ki poziva države članice k bjankomenici glede tega, koga lahko vnašajo v sistem, ta predlog nikakor v nobeni obliki ni spremljiv. To omogoča eh, eh, zbriževanje podatkov o malih prekrških, prekrških eh, zaradi prehitre vožnje in tako naprej. In taki podatki nimajo kaj iskati v podatkovni bazi, ki želi reševati organiziran kriminal, resna hudodelna dejanja in organiziran kriminal. Zato vas pozivamo, da to upoštevate tudi v naslednjih sestankih trialoga. Hvala. Hvala, Birgit. Bi že še kdo želel besedo? Ne. Gospod Lenars, bi se odzvali? Gospod Kveljo, bi se odzvali? Izvolite. Le besedico ali dve. Glede zadnje točke strinjam se z vašim pogledom. Mislim, da bomo tukaj seveda še naprej branili stališče parlamenta, po drugi strani pa bi želeli oceniti, kaj želimo zaščititi. kar zadeva uvedbo opozoril, je resničnost zdaj taka, da so eh, razmere med državami članicami zelo različne. In mi menimo, da je neke vrste harmonizacija potrebna. Sicer bomo priča temu, da bodo države članice te, ta upozorila obravnavala in uh, z njimi ravnala na zelo različne načine. Status quo je zdaj tak, da je to v pristojnosti eh, držav članic, seveda. Kakršnekoli korake bi lahko sprejeli za to, da bi upeljali določeno raven harmonizacije, bi že pomenilo to napredek. Na koncu bo treba seveda vsekakor oceniti, ali je napredek zadostan. Zavedam se, da bomo morali doseči kompromis s svetom in upam, da bo bolgarsko predsedstvo pozvalo svet naj se določenim stališčem odpove, da bi bil tak kompromis možen. Verjetno pa bo zadnja rešitev taka, da ne bo tako zelo močna, kot bi si je parlament sprva želel in verjetno tudi ne bo tako preprosta, kot si je trenutno želi svet. Torej, videli bomo, kaj bodo prinesla pogajanja in kakšen bo končni kompromis. Hvala lepa. Hvala, Carlos. S tem je ta točka zaključena. Zdaj vas vabim, da se nam pridružite pri skupni seji z odborom za ženske FEM. To pomeni, da se moramo preseliti v sobo oziroma dvorano 3E2. Hvala lepa. Izvršte misli, izvršte.